Hvala lepa, gospod komisar Barnje. Lep pozdrav vsem. Predlagam, da začnemo z glasovanjem. Glasovanje bo izjemno dolgo, ampak če bomo delovali mirno, nam bo uspelo. Kar začnemo, poročilo Gajer. Sklep ena, glasujemo poimensko. imensko. Attendiamo che arrivino tutti. Bomo počakali, da vsi kolegi vstopijo v dvorano. Ne? Dobro, potem pa ne ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Sklep dve. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Tri. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Štiri. Za proti vzdržani sprejet. 5 za proti vzdržani sprejet. 6 za proti vzdržani sprejet. 7 za proti vzdržani sprejet. Sedaj pa predlog resolucije. Predlog ena, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog dva, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 18. Glasujemo poimensko. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. 20 za. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Ena. Dobro, glasujemo poimensko, predlog 20. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Sprejet. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani vzdržani. Mislim, da je sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani. Glasujemo o predlogu spremembe 24, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe 38. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 17 za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Dobro, bomo preverili, če ne dvigujete rok, kaj jaz moram. Amandma 6. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 37 za, proti, se upravičujem, glasujemo elektronsko predlog spremembe 37. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 29 glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjen 30. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 31. Prav tako elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 32. Glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. 33. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Zavrnjen. 34. Glasujte. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 35. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 36. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 7. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12 glasujemo elektronsko. 12. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 13. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 27 glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 28 glasujemo poemensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 14. Kdo je za? Izvolite, kdo želi besedo? Želi kdo besedo? Ne, dobro. Predlog 14. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za. Želite, da preverimo? Dobro, predlog spremembe 39 glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 15. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Postopkovno. Kolegica Ajala, izvolite. gospod predsedujoči, zelo na kratko. V španski različici piše Eurojust namesto Eurostat. To je treba popraviti v besedilu. Samo toliko. Hvala lepa, gospa Ajala. Bomo spremenili besedilo in upoštevali vašo pripombo. Predlog 16. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa glasujemo celoten predlog resolucije. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Besedo dobi komisija. Gospod komisar Šemeta, želite besedo? Prej, gospod komisar. Gospod komisar. Gospod predsedujoči, Gospod komisar, komisija pozdravlja rešitev Evropskega parlamenta, da se nam podeli razrešnica za izvajanje proračuna za leta 2011. Zahvaljujem se poročevalcu Jansu Geru in pa koordinatorjem in pa poročevalcem v, senca, v senci v političnih skupinah. Z njimi smo konstruktivno sodelovali skozi vas proces podeljevanja razrešnice. Današnje glasovanje priznava, da smo proračun dobro upravljali prav tako poudarja, da smo vsi, ki smo upleteni v izvajanje in pa nadzor nad evropskimi proračuni, si moramo še naprej prizadevati za to, da, bo naši, da bodo naši programi prinesli rezultate. Pozivam so zakonodajalce naj upoštevajo resolucijo o razrešnici, ki je bila danes sprejeta in naj upoštevajo pogajanja v naslednjem finančnem večletnem okviru. Ne moremo si privoščiti novega okvira brez potrebnih poenostavitev in pa ukrepov, s katerim bomo dobro upravljali z evropskim denarjem in z njim dosegli dodano urednost. Hvala. Hvala, komisar. Nadaljujemo z glasovanjem. Še eno poročilo Gajer. Računsko sodišče je naslednje. Odstavek 213 po dveh delih. Prvi del, kdo je za? proti vzdržani sprejet. Drugi del za proti vzdržani sprejet. Odstavek 217, prvi del, kdo je za proti vzdržani sprejet. Drugi del za proti vzdržani sprejet. Sedaj predlog resolucije v celoti, kdo je za proti vzdržani sprejet. Čestitke gospodu Gajerju. Poročilo Ortiz Vileja razrešnica za leto 2011, splošni proračun EU, Evropski parlament. Glasujemo o predlogu. Glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj predlog resolucije. Predlog 10 je bil umaknjen. Odstavek 1, prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejeti drugi del, za, pro, kdo je za drugi del, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog štiri, glasujemo poimensko, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog ena za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen, predlog 5 za, proti, vz... bomo preverili. Pri petem predlogu spremembe glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Dva za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 11. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog sedem. Kdo je za? Pr proti? Vzdržani? Zavrnjen. Dvanajst. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 8 glasujemo poimensko, glasujte prosim, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Predlog je sprejet. 6, ne, se upravičujem. Predlog 6 poimensko, glasujte prosim ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 68. Glasujte poimensko. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 94 oziroma odstavek 94. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. Amandma 9. Glasujemo poimensko. Ste vsi. Ne, o devetem ne glasujemo. Ali kako? Očitno je prišlo do napake. Se opravičujem. glasujemo o predlogu resolucije in sicer poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Kdo želi besedo? Gospod Stas. Mikrofono. Še mikrofon vključite. Voorzitter, ik denk dat er wat verwarring bestaat uh, bij mij. Hallo, Lepa. Misschien dat je prišel door nekaj zmede kolikor vem, predlog spremembe 9 ni bil predložen plenarni dvorani, tako da želim, da glasujemo o predlogu spremembe 9. Jaz imam to na glasovalnem seznamu. Torej, s tem bi, o tem mu bi naj glasovali za dvigom rok. Torej, bomo glasovali o predlogu 9, a ne po imensko, ampak z dvigom rok. Kdo je za predlog 9? Proti vzdržani, predlog je zavrnjen. Dobro, sedaj pa poročilo Sondergaard, razrešnica za leto 2011, 8, 9 in 10 Evropski razvojni sklad. Kdo je za predlog? Proti vzdržani, sklep je sprejet. Sedaj pa predlog resolucije. Predlog 3, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. 4 za, proti. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjen. Šest, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 49, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. 55. odstavek glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog dva. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo za dokument, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Čestitke gospodu Sondergardu. Sedaj pa prekinjamo glasovanje, ker nas čaka slavnostna seja. Gracias. Ja,